skušam početi, je, da ustrajam pri tem in da branim pravice evropskih in polskih državljanov. Razmisliti moramo, um, za koga se bomo zauzeli. Sodniki so hrbtenica naše demokracije in moramo jih zaščititi. Vsi imamo korist od njih in smo imeli korist v preteklosti. Sodniki in toživci so pomemben del demokracije. Če njih zaščitimo, zaščitimo tudi um, ločevanje vej oblasti in s tem demokracijo. To, kar smo videli na polskem v zadnjih letih, je organizirana kampanja proti tej hrbtenici. In komisija je tudi omenila zadnje dogodke na tem področju. Parlament eh, in pa institucije so sprejele določene ukrepe za zaščito do vladavine prava in pa pravic na polskem. Člen 7 pa se je izkazal za zelo nefleksibilnega, pogosto se sproži prepozno, ko se že zgodi preveč stvari. Tako da mislim, da bi potrebovali res nek mehanizem za pravno državo oziroma bolj učinkovit način ukrepanja. Poleg tega je treba spoštovanje pravne države povezati tudi z evropskimi sredstvi in omogočiti delovanje civilne družbe. Res upam, da bo hrvaško predsedstvo sledilo finskemu zgledu in se res zauzelo za vladavino prava. Bodite pa prepričani, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bo ta parlament vedno podpiral vladavino prava in demokracijo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Madison. Hvala lepa govoril bom estonsko. Najprej želim našim polskim kolegom, da želite veliko moči, upam, da boste preživeli. E, prejšnji govornici pa bi rad dejal tole. Ta polski sodnik, s katerim ste govorili in ki je svojo za obljubo dejal, da bo ščitil Polsko s svojim delom, je to verjetno oddal, obljuba, ki jo je oddal še pod uh, Sovjetsko zvezo, kajti po novi zakonodaji ga ni, ga naj bi bilo možno odpustiti. No, lahko rečemo škoda, ampak mislim, da se morate naučiti to, kar govorite. 43 odstotkov ljudi je podprlo polsko konzervativno stranko. 43 odstotkov ljudi, to je dejstvo. Ima zelo močan mandat za reforme. In kot tretje, ko že govorimo o vladavini prava, ko govorimo o vrednotah, smo imeli prej razpravo o drugi svetovni vojni in eh, številne govornike sem slišal, ki so govorili v prid rdeči armadi in kako je ta rešila svet. Ali torej lahko poveličujemo režim, ki je pobil eh, več tisoč polskih častnikov v Katinju. Je to ta nova evropska vrednota? Gospod Madison, en eh, modri karton za vas eh, imam, ga spremete? Da, izvolite. Spoštovani kolega, Rad bi vas poprašal to, potem, kar smo eh, to slišali, bi morali počakati še na naslednjo točno delnem redu, ker bomo govorili tudi o premijeju Babišev, ki je bil prej sodelavec komunistične tajne službe, zdaj pa sedi v Evropskem svetu in svojim glasom prispeva k temu, da te probleme, ki jih opazujemo na polskem in na mačarskem, ne moremo rešiti. Ali torej lahko počakate do takrat, ker bi lahko morda rekli enako kot zdaj, gospod Marison? Ja, žal, nimam potem časa za govor, ampak eh, bom pa seveda tu in bom skušal dobiti besedo v postopku modrega kartona ali potem na prosti razpravi. Hvala. Naslednja gospa Beta Šiljo. Gospod predsedujoči, spoštovana komisija, dame in gospodje, Poljska sodišča so neodvisna in svobodna. Poljska je država, v kateri vlada vladavina prava. Nihče proti poljskim sodnikom ne ukrepa, kdorkoli trdi drugače, leži. O tem vedo vsi Poljaki, ki vse do tu v tej dvorani, vključno s sodniki, ki ste jih sem povabili pred štirimi leti. Je poljska opozicija organizirala razpravo proti Poljski. 19. januarja 2016 sem jaz kot uh, poljska premijerka tu zastopala svojo domovino v času razprave v Evropskem parlamentu, tu v Strasburu. Takrat smo razpravljali o razmerah na polskem, o reformah, o vsem tem, kar je nujno izvesti in kar je začela vlada stranke Zakon in pravičnost. V teh štirih letih smo upravili veliko reform socialnih, gospodarskih, upravnih. Poljaki to cenijo in so nam ponovno izkazali zaupanje. Ponovno so nam poverili mandat za to, da oblikujemo vlado in nadaljujemo s temi reformami. V teh štirih letih nam je uspelo storiti marsikaj dobrega. Ampak Poljaki še naprej pričakujejo to, da se opravijo vse reforme, vključno z reformo pravosodja, kajti področje pravosodja naj služi državljanom, ne pa ohranjati neke privilegije, ki jih določena skupina želi ohraniti. Poljska vlada je večkrat, tudi jaz sama, tu v tej dvorani pred številimi leti, jasno povedala, zakaj so potrebne reforme pravosodja. Gre za področje, ki je edino ostalo nereformirano v časih tranzicije in še naprej ostaja relikt komunistične države v demokratični državi članice Evropske unije. To ve Evropska komisija, to veste tudi vi tu v parlamentu, kajti pogosto smo govorili o tem. In ravno zato smo se lotili teh reform. Te spremembe smo izvedli v skladu z polsko ustavo, v skladu z evropsko zakonodajo, predvsem pa v skladu z voljo Poljakov, kajti to je naš suveren. Vedno smo bili odprti za dialog in vedno smo bili odprti za pojasnila. Ampak, če želimo, da se ta dialog vodi, potrebujemo voljo na obeh stranih. Vtis pa imam, da Evropska komisija in Evropski parlament tega preprosto ne želita. Poljska je suverena država, predsednik prekinja, Hvala lepa. Kar zadeva današnjo razpravo, bi rad ohranil pravilo, ki ga je omenil moj predhodnik tu na predsedstvu. Po en modri karton na govornika in ne bo modrih kartonov za tiste, ki so na seznamu govornikov, zato. Sedaj besedo dobi gospod Sikorski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa nekdana premijerka Širvo pravi, da je vse to, kar se dogaja na polskem, skladno z ustavo. No, ne vemo, če je, ker gospa nekdana premijerka Širvo predstavlja tisto osebo, ki je sprejela odločitev o ne objavi odločb ustavnega sodišča. In to je bil začetek kršenja načela vladavine prava v, v, eh, v moji državi. To je tudi nekdo, ki ni nepristranski v tej zadevi, kajti imamo dva postopka proti njej, naprimer 26 zaslišan tudi Sebastiana K. Vi ste torej začeli s potjo kršitve ustave. Ja. Modri karton je zato, da se zastavi vprašanje, ne pa zato, da se podaja nova stališča v razpravi. Naš eh, naslednji govornik je gospod Konstantinos Arvanitis. Želite odgovor? Vprašanje v bistvu ni bilo. Ja, gospod eh, predsedujoči, res je, ni bilo vprašanje, pa gospod Sikorski laže. Proti mnenju ne poteka noben sodni postopek. To kot prvo, gospod Sikorski. In uh, ste lažnivec in ne bi smeli imeti mandat, ki so vam ga zaupali Poljaki. Neko spoštovane kolegice in kolegi zelo previden bi bil s to vrstnimi izjavami, kajti ko nekdo obtožuje koga, česar koli, so postopki jasni. Danes je tema vladavina prava na polskem. Uvodno besedo je že podala gospa komisarka, naslednji pa je gospod Halicki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Levica, hm, tu je zelo zadržana, ker gre poseganje Evropske unije v država članice, kajti mi sami na naši državi v Grčiji imamo zelo grenko izkušnjo s tovrstnimi ukrepi. Ampak tu, ko gre za Poljsko, gre za vprašanje poročila, ki zadeva ne le stanje pravosodja, ampak eh, tudi sicer vse temeljne pravice, ki so v nekakšnem kriznem obdobju. To je bilo od samega začetka tudi stališče moje skupine in celotnega progresivnega dela političnega spektra. Sedaj se šibi pravosodni pravosodne veje oblasti naprem izvršni. To je tisto, kar je tu najbolj vprašljivo in v to je poseglo tudi Evropsko sodišče. Zato naj povem, da smo na strani sodnikov, ki so šli na ulice, smo za svobodo govora, za svobodo združevanja, eh, pravice sodnikov in sodnic in vseh, ki so v nevarnosti želimo Evropo, v kateri vladajo pravice, ne pa obskurantizem in eh, strah. Zato sodnike tudi podpiramo. Hvala lepa in se vam upravičujem, ker eh, sem ob razpravi okrog modre razprave pozabil na vas, naredil sem že korak naprej k naslednjemu govorniku. Tako, zdaj smo zaključili torej z izjavami zastopnikov skupin. Besedo zdaj dobi gospod Halicki za eno minuto. Hvala. Gospa Šigo, v demokraciji je suveren pravo. Ustavo je treba spoštovati, ne pa jo kršiti. Nihče ne daje nobeni politični stranki, tudi vladajoči, da krši ustavo, da krši pogodbe. Kajti ta razprava ni razprava o Poljski, tu gre za razpravo o vladavini prava in v Evropski uniji in polski sodniki želijo delovati v skladu s pravom in pogodbami, zato jih ne morete disciplinirati in odpuščati. Unija ima pravico ukrepati in ima obveznost ukrepati in zato se zahvaljujemo komisiji za eh, to delo. Kot vodja polske delegacije v ELS, Evropski ljudski stranki, želim povedati, da smo seveda za resolucijo, ki krepi in brani Unijo, kajti to so tudi pričakovanja nas kot državljanov. Brez pravosodja ni svobode. Hvala lepa. Sprejmete vprašanje po postopku morega kartona. Gospod Jaki. Ne, gospod Jaki je na seznamu govornikov. Tudi vi ste bili na seznamu govornikov. Zato gremo naprej na naslednjega govornika, gospa Silvija Spurek. Spoštovani predsedujoči, dame in gospodje, kolegice in kolegi na polskem opazujemo nekakšen trajni karneval uničenja polskega pravosodja. Ta proces opazujem že leta kot eh, namestnica komisarka za človekove pravice in sedaj kot eh, poslanka v Evropskem parlamentu. Gre za demontažo ustavnega sodišča, gre za prevzemanje nadzora nad pravosodnim svetom, gre za monopol nad imenovanjem sodnikov. Glede ustavnega sodišča zdaj vidimo tudi zakon ki omejuje neodvisnost eh, sodnikov. Nobenega dvoma ni, da so vse te spremembe popolna kršitev načela vladavine prava in eh, žal ugotavljam, da ukrepanje civilne družbe, protesti sodnikov in pa sprožitev postopka po členu 7 ni predstavljalo uspešnega ukrepa. Zato je prišel čas za nadaljne ukrepe. Pomembno je, da se zamrzne delovanje disciplinske komisije Vrhovnega sodišča in da se zagotovi vezanje izplačil evropskih sredstev na spoštovanje vladavine prava. Hvala, Sofija Interfeld. Hvala, predsedujoči. Najprej hvala Evropski komisiji za odločno ukrepanje, ampak če se obrnem kolegom iz vrste eh, EKR. Vi svojo čistko v pravosodju opravičujete z omembo komunistov. To je bilo pred 30 leti, nekateri sodniki so zelo mladi danes, ampak predvsem name delal tisto, da nekateri člani vaše skupine, kot je naprimer Nizozemski forum za demokracijo, poskušal uporabiti isto retoriko v moji državi, da bi napadali pravosodje pri nas in nikoli nismo imeli komunizma. Tako da to je jasen izgovor samo zato, da bi dobili nadzor nad pravosodjem. To, kar me prav tako eh, na nek način skrbi, je, da delate proti interesom Poljakov. Poljaki so najbolj proevropski v celotni Evropski uniji. Ampak, če ne boste prepoznali Evropske komisije, avtoritete Evropskega sodišča, odločitev tega zbora ali ustanovnih pogodb, potem de facto govorimo o nekakšnem polskem eksitu. Ste to povedali svojim voljivcem pred stočine volitve ali ste jim lagali? Tako da prosim, spoštujte vrednote, spoštujte pravila in naj Poljska ostane trdno v osrčju Evropske unije. Hvala. Gospa Entfeld, sprejmete vprašanje po postopku modrega kartona. Gospa Zalevska. Da? Izvolite, gospa Zelevska. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovana kolegica, uporabljate formulacije, o katerih nimate pojma. Prosim, povejte mi katerikoli primer čistke sodnikov v Republiki Polski, tej svobodni, suvereni državi. Prosim, prosim podajte mi predlog kršitve katerekoli polske, eh, katerekoli evropske vrednote. Da, Poljaki ljubijo Evropo in enako želijo tudi na področju pravosodja. Dajte mi en predlog, en predmet in prosim predsedujočega, da bi vsakdo izmed vas ne govoril le nekako enako kot časopisi, ampak da podaja konkretne predloge. Gospa Intefeld, spoštovana kolegica, poglejte. Vse mi ni treba verjeti lahko verjamete polskim sodnikom, ki sedijo tu na galeriji za obiskovalce. In če ne boste prisluhnili sodnikom, ki so zaprisegli lojalnost polski ustavi, boste morda prisluhnili nepristranskemu mnenju Evropskega sodišča. Če pa Evropskega sodišča ne prepoznavate, potem ne morete biti član Evropske unije. Hvala lepa. Besedo, da bi gospa Strik. Hvala, predsedujoči. Prejšnji konec tedna so sodniki iz eh, več kot 20 evropskih držav v Varšavi podprli svoje polske kolege v boju v pridte neodvisnosti neodvisnega sodstva in podprli so jih številni polski državljani. Pozdravljamo to, da se je komisija obrnila na Evropsko sodišče, da spreme ukrep za zamrznitev delovanja disciplinarne komisije v Varšavi vrhovnega sodišča. To je samo ena od nevarnosti za vladavino prava na polskem. Sodniki širom Evrope se izrekajo proti tem nevarnim reformam in kršitvam, naši vladni voditelji pa ostajajo tiho. Nobenih priporočil ni za polsko vlado, nobenih eh, rednih zaslišanj in eh, nobenih ukrepov, kot eh, naprimer pritožbe med državami. Vse to so ukrepi, ki jih svet lahko spreme, brez soglasja. In moje vprašanje svetu in preko sveta tudi drugim državam članicam je zelo preprosto. Kako daleč mora polska vlada iti, preden boste začeli aktivno braniti naše evropske vrednote? Hvala. Hvala lepa. Sprejmete vprašanje po postopku modrega kartona? Da. Sedež številka 277, izvolite. Hvala lepa. Dame in gospodje, ne želim, da bi odšli iz te razprave z občutkom, da gre za nekakšno eh, notranjo vojno med Poljaki. Eh, imam vprašanje za vse govornike iz drugih skupin in drugih držav. Kje ste bili, ko so ti, ki danes tu sedijo, eh, bili na vladi in so uporabljali specialne službe, tajne službe za to, da se je ukrepalo proti s samim eh, medijem. Kje je bila tu Evropska komisija, ko je prihajalo do ukrepov proti demonstracijam odprit eh, neodvisnosti in podobno? No, še enkrat naj povdarim, da smo tu z namenom razprave o pojasnilih sveta in komisije glede postopkov po členu 7.1 PDEU. Podlaga za to je poročilo komisije in eh, ta podlaga temelji na dejstvih, o katerih tu razpravljamo. Zato zdaj prehajam k odgovoru na zastavljeno vprašanje spoštovanega kolega, potem pa nadaljujemo z razpravo. Hvala, gospod predsedujoči ne morem odgovoriti na to vprašanje, ker gre za neko popolnoma arbitrarno zadevo. To, o čemer tu govorimo, je ogroženost vladavine prava na polskem. In prava demokracija prepoznava ločitev oblasti in vse ukrepe povezane s tem za spoštovanje ne le volje večine, ampak tudi manjšine in pravic vseh v države. In resnično upam, da bodo polski ljudje, še posebej polski politiki, pogledali dejstvom v oči in pravi, spoštovali pravila Unije, da bodo videli, kje so pomankljivosti. Naslednji gospod Maksimilijan Krah. Ja. Ja, gospod uh, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolege, sem odvetnik v Nemčiji in Seveda, Ministrstvo za pravosodje imenuje sodnike. Eh, delitev oblasti pomeni, da je sodnik eh, svoboden pri odločitvah v posamečnem primeru, ampak to seveda ne pomeni, da se sodniki eh, sami izberajo in da ne določajo um, postopkov na sodiščih in tako naprej. To je polska posebnost, da sodniki izmed samih sebe izberajo predsednika in pa njegovega naslednika. In stara praksa se sedaj presega in ta stara praksa je spodkopavala uh, delitev oblasti. Eh, sodnik je eh, vezan na zakone, ampak to ne pomeni, da se ne nadzira sam ali spoštuje predpise. In to je razlika. Tukaj uh, se je zahteva v imenu delitve oblasti, da bi odpravili uh, delitev oblasti in da bi ohranili eh, stari red in upam, da bo polska vlada zdržala. No, videl sem. Uh, da ste hkrati dvignili več modrih kartončkov. In vedno eh, se, ste zelo pozni pri tem, ko date znak. Zato bi vas prosil, da uporabite elektronski sistem, zato da bom poznal vrstni red in da bom hkrati tudi vedel, kdo želi postaviti vprašanja. Eh, zato to, da bomo imeli v tej zelo burni razpravi določen red. In naslednja je na vrsti gospa Višnjevska. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Komisarka Jurova je dejala, da spodbuja polske oblasti, da naj upošteva komisijo, kar se tiče spremembe pravosodja eh, na polskem. Draga komisarka, naj vam povem tole. Evropska unija ni eh, unija sovjetskih republik. Ne, mi smo unija držav, ki eh, želijo izpolnjevati skupno misijo. Ampak mi smo vendarle ločene, neodvisne države in eh, mi bomo ohranili svoje pristojnosti, kar se tiče pravosodja. Poljska je ponosna, demokratična in svobodna država. In ne zaslužimo, da bi blatili dobro ime Polske v Evropskem parlamentu. Zakaj se to dogaja? Zato, ker imamo e, opozicijo na Polskem, e, katere cilj je ta, da bi oslabili ime e, Polske v svetu. To je dober primer za dezinformacije, za katerim se poskuša škoditi lastni državi. Poglejte Evropski parlament, tukaj smo zbrani ljudi iz različnih držav, iz različnih političnih skupin. Ampak nobena opozicijska stranka se ne eh, vede tako slabo kot eh, civilna platforma, tako imenovana eh, civilna platforma. Zakaj tukaj gre? poskušate um, ugotoviti, kako daleč greste lahko, kako si boste um, um, prigravili pristojnosti um, uh, nacionalnih držav. In sedaj nam uh, eh, učitate eh, domnevne kršitve uh, vladavine prava. Ali sprejmete modri kartonček? Da. Gospa Lukaševska vam bo postavila vprašanje. hvala lepa. Torej, vprašali ste pa o specifičnih dejstvih. Torej, pokazite, pokažite mi zakone, ki bi izboljšali uh, sodstvo na polskem, tako da bi sodniki res spoštovali delitev oblasti in služili Poljakom. Izvolite. Hvala. lahko ste, eh, torej če bi brali in če bi razumeli to, kar ste prebrali, potem ne bi postavili tega vprašanja. Eh, predlogi sprememb so poskušali izboljšati položaj. Sodstvo je bilo na polskem pogosto tako, da je zatiralo eh, državljane in zato je bilo treba položaj spremeniti. Naša stranka je dvakrat zmagala na volitvah, ker smo obljubili eh, prebivalcem, da bomo reformirali sodstvo. Gospa Sirarji Rego. Hvala lepa. Eh, eh, sodnike se preganja zato, ker si prizadevajo za vladavino prava. Spolna vzgoja v šolah je kriminalizirana pravica do obveščenosti je kršena, človekove pravice so kršene in to v eni od držav članic Evropske unije. E, poljska vlada e, mora spoštovati temeljno, e, listino temeljnih pravic Evropske unije in tudi tu v tej dvorani smo bili že priča zelo ekstremnim izjavam in uh, boj za uh, uh polit rasistično politiko uh, trdnjave Evrope uh, je nesprejemljiva. In uh, če to sprejmemo, potem uh, sprejmemo. Uh, uh, Sprememo ideologijo uh, ekstremne desnice in to nas bo uh, vrnilo v najbolj mračne dele. Gospod Gonzales, no, prejšnjo soboto sem bil zelo ganjen, ko sem videl shod uh, eh, polskih sodnikov. Prosili smo polsko vlado, da naj spoštuje polsko ustavo, ki je tudi evropska ustava, da naj spoštuje polske sodnike, ki so hkrati tudi evropski sodniki, da naj spoštuje pravosodni sistem polske, ki sodi k evropskemu sistemu. In Isto zahtevamo od vsake posamečne države, ne glede na to, ali je ta država na severu, jugu, vzhodu ali zahodu. Mi, se zagova, mi zagovarjamo um, pravice polskih državljanov, da bodo imeli neodvisen uh, pravosodni sistem, v katerega lahko verjamemo. Mi ne verjamemo, ne napadamo polske vlade, ampak ščitimo Poljake, kajti. Uh, če moramo izbrati med polsko vlado in poljaki, potem ste lahko prepričani, da vemo, na kateri strani bomo. In sedaj še kolegom iz EKR. Resno, ali se zavedate, koliko vaša vlada škodi vaši državi? Kolega Pons, ali sprejmite vprašanje eh, modrega kartončka gospoda Črneckega? Da, gospod Črnecki, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa želel sem povedati, da eh, so polski državljani eh, šestkrat izbrali nas. Eh, hvala lepa za vašo skrb. No, um, govorili ste o Evropski uniji. To je pomembno tudi za nas. Saj smo država članica Evropske unije. Kako torej komentirate dejstvo, da je vaša država zavrnila sodbo Evropskega sodišča v primeru eh, poslancev iz Katalanije. Kolega Pons? Dve besedi. Eno v angliščini, drugo v španščini. V angliščini lažete. In po špansko lažete. Eh, špansko vrhovno sodišče je sprejelo sodbo Evropskega vrhovnega sodišča. Torej, obstaja velika razlika. Torej, špansko uh, vrhovno sodišče spoštuje uh, pravo in vi lažete in ste lažnivec. Nun, nun Sedaj pa gospod podpredsednica eh, Katarina Barli. Hvala lepa. Včeraj je Komisija Evropske unije pri sodišču zaprosila, da naj disciplinarni senat eh, takoj eh, eh, razpusti, kar je uvedla stranka PIS, to je zelo pomemben korak. Komisija bo tudi hitro ukrepala. Tudi po zadnjem sprejetem zakonu, danes se o tem teče razprava v senatu in PIS je pri zadnjih volitvah tam izgubil svojo večino in vidimo, kaj se dogaja s takšnimi režimi, ko režimi izgubljajo vlado. Začeli so s kampanjo blatenja. Konec tedna eh, so eh, tisoči eh, pravnikov odšli na ulice, to so pogumni ljudje. Zelo pogumni sodniki in tožilci so tudi prišli sem. In dejali ste, da tem ljudem ne grozijo nikakršne posledice za to, ker so prišli sem in se z nami pogovarjali. Sedaj vas bom držala za besedo. In zanima me, kaj boste rekli sodnikom, ki morajo še sedaj trpeti posledice, zato ker naprimer, so želeli uporabljati evropsko pravo. To, kar se sedaj dogovarja na polskem, je zelo dramatično. Tukaj gre za napad na temelje Evropske unije, kajti vlada želi sodnikom prepovedovati uporabo evropskega prava. In ko omenjate komunizem, zakaj? pa ste imenovali eh, Stanislava eh, Pjotreviča eh, za ustavnega sodnika, ki je bil opozicija v 80-ih letih. Torej, to mi lahko prosim tudi pojasnite. Hvala lepa, gospod Patrik Jaki. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ker je naš režim tako slab, No, kaj pa lahko rečemo o vašem režimu, ki uživa pa v toliko podpore? No, sedaj pa se vrnimo k temi. Zelo značilno je, da govorite eh, danes zelo nasplošno. Nihče ni povedal, kako eh, je bila izbira sodnikov politizirana na polskem. Kajti, če bi to storili, potem bi lahko postavili naprimer vprašanje, Eh, potem je gospa Jurova lahko vprašala, naprimer, kako se imenujajo sodniki na češkem. Vesel sem, da se je oglasil nemški kolega. Ali veste, da na polskem sodniki izvolijo druge sodnike in zanima me, kakšen je sistem na, eh, v Nemčiji? Eh, posla, nemški poslanec je pred kratkim eh, postal uh, sodnik in vi si upate nam govoriti o politizaciji sodstva, ne, pa govori, ne govorite pa o uh, Nemčiji. Govorite o svobodi izražanja. No, pa se pogovorimo o francoskih odvetnikih, ki so jih nasilno uh, odstavili iz prezivnega sodišča. Tudi to je naravno smešno in to veste iz eh, nekega razloga je Poljska za vas ovira, zaradi tega, ker se ne klanja več Nemčiji in ker eh, ne želimo sprejeti vseh eh, migrantov, ki nam jih želite usiliti. Mi smo sovredna država in to je za vas problem. No, komisija bo kasneje odgovarjala na uh, vprašanje. Imamo pa vprašanje modrega kartončka, ali bi sprejeli vprašanje gospe Donat Ane. Gospa Donat. Hvala lepa. Gospod Jaki, vem, da uh, um, Tako kot eh, mačarske kolegi zelo radi obtožujete druge kolege, ampak vrnimo se k naši temi. Danes so se polski um, sodniki predstavili tukaj. Eh, torej, disciplinsko senat je v nasprotju z evropskim pravom. Sodniki, torej, ali bo eh, vaša eh, vlada spremenila zakone v skladu z eh, sodbo Evropskega sodišča ali pa boste to zignorirali tako kot običajno? Hvala lepa. Da. Pravite, da spet govorite o kršitvi prava, ampak spet niste bili konkretni. Kolega, španski kolega me je obtožil, da sem lažnivec. Torej, če želite spoštovati sodbe Evropskega sodišča, me zanima, kdaj boste izpustili govornik je bil prekinjen. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lenaers. Naslednji govornik iz vrst EPP je gospod Lenaers. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, to je bil zgodovinski eh, prizor eh, na Poljskem. Torej, številni tuji sodniki so se pridružili poljskim sodnikom, ki so demonstrirali. Vidimo, da je položaj zelo slab in spet so storili korak v smeri odprave neodvisnosti poljskih sodnikov. In pravosodje ne more delovati, če se lahko neodvisni sodniki odstavijo. Eh, torej, eh, in eh, ljudje ne bodo zaščiteni, tako kot bi morali biti. V Evropski uniji ne moremo sodelovati z drugimi državami temeljič na zaupanju, če se ne bo zaščitila pravna država na polskem. In sodnikov ne smemo pustiti same in vsi se moramo za to zauzeti. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Birgit Zipal. Hvala lepa demokracija na Poljskem je ogrožena. Prišlo je do številnih protestov, pa vendarle je vlada sprejela nov zakon o disciplinaciji, o discipliniranju sodnikov. Te lahko celo odpustijo, če sodniki postavijo vprašanj, kakšno sodbo drugih kolegov. In po pravici govorimo tukaj o zakonu na gobčnik. Eh, za nami so številne tovrstne razprave in, eh, in pravzaprav eh, se, imam občutek, da se stvari samo ponavljajo. Koliko časa bo svet to še toleriral in kako dolgo komisija menila, da so pisma dovolj in da je dovolj eh, instrument eh, v zvezi z kršitvijo eh, pogodb. Torej, uporabite vse inštrumente, ki jih imate na voljo, preden bo prepozno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Francis Fitzgerald. Beseda je vaša. Brez naših vrednot. Uh, torej demokracija, vladavina prava, svoboda izražanja. Brez teh vrednot Evropska unija ne more obstajati, kajti eh, to je vodilo za naše delo iz dneva v dan in to je pravzaprav bistvo tega, zakaj smo evropejci. Eh, na polskem pa eh, so žal ta načela in te vrednote ogrožene zaradi vlade treba je spremeniti eh, položaj in eh, postopek iz sedmega eh, člena je žal pokazal malo napredka. Dve opciji imamo. Ali polska vlada ukrepa in se na nas odzove in pravzaprav uresniči septembrska preporočila Evropske komisije in k temu tudi vlado pozivam in naj neha zadeve zanikati, kot to počne danes. Če pa se to ne bi zgodilo, potem je treba se loditi druge opcije svet mora potem sprožiti postopek sedmega člena in mora to tudi učinkovito uporabiti, kajti današnje razmere niso vzdržne. E, ljudje so se zauzeli za vladavino uprava, ki e, je vredna naše zaščite. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Simo Šijevič. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Poljska vlada spodkopuje vladavino prava. Decembra je spodnji dom parlamenta sprejel eh, zakon, ki odpira vrata za kaznovanje sodnikov, ki izvajajo sodbe Evropskega sodišča. Če se bo to zgodilo, potem um, bo spodkopana neodvisnost sodnikov. Eh, predstavnik senata, ki je prišel sem, da bi se pogovarjal za gospod Jurovo, je bil obtožen sa strani vlade, da je ogrožal poglavitne interese Poljske. Eh, učivali, uč, učitali so mu tudi neustavno delovanje. Ni ogrožena samo da vladavina prava, ogrožene so tudi eh, demokratične svoboščine in pravice. Zato eh, mora Evropski parlament nujno ukrepati, isto velja za komisijo in svet. Tukaj gre za test eh, verodostojnosti teh inštitucij. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ječi, pospešil pane předsedající já trošku netradičně eh, <clears throat> bom odzval na kolega jakija ki je omenjal pravosodni sistem eh, na češkem. Bil sem eh, pravosodni minister na češkem in odgovoren za reformo češkega pravosodnega sistema. Imeli smo enak problem za komunističnimi sodniki, vendar pa se nikoli nismo zatekali k zniževanju eh, praga za upokojitev ali podobnih ukrepov. Čeprav smo se soočali z zelo podobnimi problemi, prosim, da torej ne slamšate češke in eh, nas primerjate z kršitvijo pravne države. Gospa Jurova je bila v komplicirani situaciji in upam, da bo prepričala na svoj parlament, da upravijo strezne reforme. Na Češkem nam je to uspelo, zdaj eh, pa je na vas, eh, da izpolnite načela pravne države in imate neodvisno sodstvo. Kolega Petro, hvala lepa. Imam eh, slabe novice. tiha sodišča bodo tako dolgo žive, kot bomo mi. Lahko kričite, koliko hočete, dokler boste omejevali eh, polske državljane, se bodo upirali in demonstrirali, dokler ne bo, ustav, ne bo vzpostavljen ustavni eh, red v naši državi. Tukaj v Evropskem parlamentu smo priča to vrstnim dejavnostim prav tako vi eh, ste tisti, vaša elita, ki predstavljate grožnjo pravni državi v, na Poljskem, kot tudi posod po Evropski uniji. Zato vas upozarjam, če boste nadaljevali na ta način, se boste znašli še bolj izolirane. Približali ste boste Belorusiji in Rusiji ki se zateka k enakim manipulacijam eh, kot pri vas. Govorite o elitah. Kdo pa je elita na polskem danes? Vi, nova neokomunistična elita, v roki imate parlament in oblast. E, ne boste pa nas pripričali, da se odpovemo solidarnosti. Naslednji je gospod Murešan. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi. Prihajam iz Romunije in v Romuniji je prejšnja vlada poskušala oslabiti pravosodje in plivati na ladino prana. In videli smo, kako so ljudje v velikem številu šli na ceste, da bi branili pravno državo. Vihteli so evropsko zastavo in želeli podporo evropskih inštitucij. Kaj se je zgodilo? Rezultati referenduma so bili odpravljeni. 85 ljudi je dejalo, da si želi močno pravosodje in ne želijo sprememb eh, sodnega sistema, ne želijo si množičnih amnesti. In tukaj iz eh, Evropskega parlamenta v Štrasburu, pravimo polskim ljudem, stojimo za vami, vas podpiramo enako, govorim sodnikom eh, na polskem, podpiramo vas, branili vas bomo. Vsakršen poskus eh, grožen sodstvu in sodnikom eh, je nekaj, proti čemor se bomo najhuje borili. Najlepša hvala. Gospod Tun Hunštajn, imate vprašanje z modrim kartonom. Gospod Morešan, sprejemate vprašanje? Sprejemam to vprašanje, ker bi si <laughs> želel še nekaj povedati. Gospod Unhonštajn. Spoštovani kolega, govorili ste zelo jasno in uh, Zelo konkretno imam eh, pa vprašanje za vas. Kako bi imenovali uporabo disciplinskih postopkov proti sodnikom? S konkretnim primerom, eden od sodnikov je tukaj, gospod Valdemar Žurek, eh, gospod Markevič. Ima 55 eh, postopkov, disciplinskih postopkov zaradi izvajanja sodb Evropskega sodišča in eh, postavljanja vprašanja Evropskemu sodišču. Kako komentirate to? Hvala lepa, draga kolegica, za vprašanje. Kadarkoli politiki želijo vso moč, si prizadevajo neutralizirati vsakšno opozicijo, nabadali bodo neodvisno pravosodje, eh, sodnike, želijo si jih pod svojim nadzorom. To je vedno, ko želijo oblastniki omejiti moč eh, pravosodja. Pravosodje je, mora biti neodvisno od drugih vej oblasti. Hvala lepa.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 ni o Poljski, ampak o prihodnosti Evrope, o varnosti in prihodnosti naših eh, otrok. Če bomo dovolili brez zakonje v katerikoli državi v Evropski uniji, bomo sami krivi, če bodo sodniki, ki nočejo prisluhniti strankarskim grožnjam eh, postanejo tarča napadov, potem bomo kaznovali pravico. In to bo tudi naša kriv, krivda, če bomo postili, da nas ta propaganda preplavi in prepriča. Ti ljudje so akteri v ekipi gospoda Putina in to ni več samo nek manjši fenomen, ampak pravi plas. Zdaj pa prehajamo na postopek HDI. Imam kar nekaj prijav k besedi iz vsake politične skupine. Bom poklical po enega. Začenjamo z gospodom Tomasom Zdehovskemo. Spoštovani gospod predsednik, eh, dragi kolegici in kolegi, dragi prijatelji, Lahko bi rekli, da sem pristranski zoper Polske. Osebno sem prijatelj Polske in vedno bom branil polsko-češko prijateljstvo. Ampak čisto odkrito, ko sem prebral osnutek vaše reforme pravosodnega sistema, me je kar zmrazilo. Ne bom primerjal, ne želim obsojati Polsko, vedno sem vas branil. Ampak izkoristimo to razpravo ne zato, da se bomo borili drug proti drugemu, ampak da bomo začeli skupaj govoriti o tej reformi. Ne gre za čisto kritiziranje nekoga, vendar se moramo zavedati, da so nekateri koraki v vaši reformi šli predaleč, pre, šli so čez eh, črto, ki še nikoli ni bila prekoračena. Hvala lepa, gospod Ben Habib. Mm, gospe in gospodje, Poljska je ena od največjih eh, narodov v Evropi in tudi v Evropski uniji. Ima zelo dolgo zgodovino demokracije in, izvaja, in je imela demokracijo pred drugimi modernimi narodi v Evropski uniji. Poljska se je 45 let borila za svojo demokracijo svobodo proti Sovjetski zvezi. Ne gre za imenovanje političnega sodišča, kjer ima Evropsko sodišče 28 eh, takšnih sodnikov. Ta institucija, ki ima neizvoljeno Evropsko komisijo, ta institucija ne more kritizirati stranke, ki je bila dvakrat izvoljena za vodenje Polske, vključno z manifestom o reformi pravosodnega sistema. Kaj naj povem o stranki prava in pravičnost? Ta institucija, ta Evropski parlament ne sme izkoristiti svoje kritike. Lahko vam povem, da bomo mi podprli Polsko pri njeni poti. Hvala lepa, gospa Beata Kemper panie przewodniczący! Eh, spoštovani gospod biedron vi ste bližje belorusiji kot eh, rusiji kajti gre za neposredne dediče tistega režima in drugič kdo od vas je prebral vsaj en osnutek zakona za reformo našega pravosodnega sistema. Spoštovana gospa Jurova, pravite, da moramo prisluhniti sodnikom. Lahko pridete na Polsko in se pogovorite z tisočimi žrtvami našega pravosodnega sistema. Nekoč so umirili nekoga zaradi tega, ker je nekaj grdega povedal drugim. In kaj se je zgodilo z njim? <clears throat> Sodi samo drugače. Moje pisarno so zažgali in uh, storilci še vedno, so še vedno na prostosti na polskem. In uh, priča smo na tisočem takih uh, primerov. Torej, ne kritizirajte reforme našega uh, sodstva. Vi ste na strani opozicije. gospoda Dula ni tukaj. Potem bi zaključil z razpravo in eh, prosim gospoda Randusa, predstavnika komisije, da ponovno prevzame besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Naj se odzovem na nekaj komentarjev glede pravzorne reforme na polskem vrnil bi se na izvolitev komisije in uh, poziv Evropskemu sodišču, da sprejme uh, umestne okrepe zaradi odprave disciplins, uh, ki ga se nata. Kot je gospa Jurova povedala, kljub preliminarni sodbi Evropskega sodišča in sodbi Vrhovnega sodišča, so vsi sodniki, ki so poskušali izvesti to eh, sodbo predmede disciplinskih postopkov. Eh, disciplinski senat pa še naprej deluje. Sodniki so tako lahko žrtve nepopravljivih postopkov, zato sem že decembra pozval oblasti, da spremljajo situacijo in spremljajo ustrezne ukrepe ki bodo omogočili sprejemanje odločitev glede umestnih eh, ukrepov, kar je bilo storjeno včeraj. To je bilo nujno in nujno potrebno. Glede trenutnega eh, osnutka zakona, ki je v eh, zakonodajnem postopku, Beneška komisija bo glede tega podala svoje mnenje. Pomembno je, da se priporočila Beneške komisije popolnoma izvaja v zakonodajnem postopku. Komisija je povabila polske oblasti, da ne nadaljujejo z postopkom sprejemanja nove zakonodaje, preden ne izvede vseh potrebnih posvetovanj. Tukaj je nujno mnenje Beneške komisije, ki bo dopolnilo mnenje Evropske komisije imamo tudi poziv k novemu mehanizmu za zagotavljanje delovanja pravne države. Lahko vam zagotovim, da bo Evropska komisija ta mehanizem uporabljala prioritetno. V tem smislu bo obravnavala vse države članice in opozarjala na eh, določene na dogajanja, ki kršijo pravno državo. Opozarjajo pa tudi na sistemske napake, pomanjkanje učinkovitega sodnega varstva strani neodvisnih eh, sodišč, probleme z bojem proti korupciji in eh, problemom zagotavljanje medijske, medijskega pluralizma. Ukvarjali se bomo torej z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na vladavino prava. Vsak uh, pravosodni sistem je drugačen. Zato je nam treba gledati celovito. Ne moremo vzeti samo eno določilo iz ene države članice in tega primerjati z ustreznim določilom v drugi državi članice. Ne, da bi si ogledali kontekst celotnega pravosodnega sistema in ustreznih eh, ravnotežij v tej državi. Tako kot je zapisano v sodbi sodišča, so države članice pristojne za uh, svoje sodišča. Ko pa izvajajo svojo pristojnost, morajo spoštovati svoje zaveze, ki izhajajo iz evropskega prava. Pravna država je naš temelj in, in ne smemo nikoli ogrožati. Zagotoviti moramo, da bo načelo vladavine prava povsod in vedno spoštovano. Za zaključek naj povem, da bo komisija zelo skrbno spremljala situacijo na polskem in eh, ostala v konstruktivnem dialogu z polskimi oblastmi. Uvedba postopka zaradi kršitev ne bo mejevala dialoga. Bil sem eh, v Zagrebu na neformalnem, eh, bom na neformalnem svetu za notranje zadeve in pravosodje 23. januarja in eh, pozval hrvaško predsedstvo, da izkoristi to priložnost za konstruktivni dialog. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa že komaj čakamo na odziv gospe Brnjac iz Evropskega sveta. Naj no, vam še enkrat zagotovim, da svet temu vprašanju posveča velik pomen. Menimo, da samo skupno prizadevanje evropskih institucij in držav članic lahko omogoči zagotovitev eh, spoštovanja načela pravne države, ki mora ostati v središču naše unije. Razprava glede Polske poteka že zadnji dve leti in eh, Evropski svet bo zagotovil spremljanje